pomagamo tistim v Pakistanu, ki so pripravljeni se boriti proti talibanom in terorizmu. Hvala lepa, hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj vrh. Eh, tukaj imam sedem predlogov resoluciji. Zdaj pa prihajamo na razmere v Kambodži. Za eno minuto, gospa Gomeš. Problem of land grabbing in the... Velik problem uh, odkupovanja zemljišč je še posebej prisotno v Kambodži. 100 tisoč ljudi je bilo razlaščenih eh, strani lokalnih in eh, regionalnih oblasti ter velikih multinacionalk. Tega problema se nismo lotili v zadnjem zakonu eh, pri zadnji zemljiški reformi, kar povečuje neenakosti ovira trajnostni razvoj in postavlja pod vprašaj legitimnost vlade. Situacija se še poslabšuje z povečano silo nad eh, oboričniki, zato pozivamo kamboške oblasti, eh, da eh, nehajo obsojati ti ljudi in da vzpostavijo ustrezni pravni okvir v sodelovanju z civilno družbo v skladu z mednarodni standardi in da tistim, ki so jim vzeli zemljo, podajo ustrezno nadomestilo oziroma škodnino. Pozivam eh, tudi komisijo, da spremljajo delovanje podjetij v Kambodži, evropskih podjetij v eh, Kambodži in zagotovijo, da ne kršijo predpisov. Hvala lepa. Gospod Preda za eno minuto. Hvala lepa, gospa, eh, pred, gospod predsednik. Tudi sam obžalujem. Eh, položaj v Kambodži. Kot smo slišali, so eh, štiri opričnike obsodili zaradi vele izdaje in jih eh, obsodili na sodišču v Pnompenu. Tudi neka radijska postaja je bila obtožena, da odaja kritično do vlade. Prav tako je znano, da mnoge ljudi nadzorujejo v Kambodži v zvezi z parlamentarnimi volitvami. V letu 2013 bi morala komisija storiti vse, kar je potrebno za to, da ustredno izvede opazovanje volitev in poskrbi za to, da bomo lahko ustrezno analizirali sistem, da bodo volitve ustrezno potekali. Hvala lepa, gospod Tenok, ena minuta. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Kambodža je prišla veliko daleč od eh, morilske tiranije eh, kmerov in poli smrti. Vendar pa smo alarmirani zaradi obsodb političnih eh, zapornikov in razglasitve nad 100 tisoče ljudi z novim zakonom, pomanjkanjem transparentnosti in napadi na politično opozicijo. Spodbujemo prizadeva Evropske unije za boj za človekove pravice v Kambodži, tako da bodo prebivalci lahko brez strahu protestirali, volili kot želijo in živeli v stabilnih skupnostih, ki jih ne bodo ogrožile eh, grožnje po izgonu. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod Mastalka. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. naj podprem prizadeva GUE NGL, ki vidijo v človekovih pravicah kompleks za vključitvijo političnih in socialnih eh, pravic. Združeni narodi so objavili različne podatke, naprimer indeks eh, razvoja na človek, področju človekovih eh, pravic, ki zajema tudi podatke o zdravstvenem stanju. Tukaj je Kambodža na 139. Eh, mestu, Belgija na primer na 19. Eh, BDP znaša 1100 eh, dolarjev, v Belgiji 32, 1020 odstotkov, v Kambodži živi za 1,20 dolarja na dan. Postavljam si vprašanje, kaj je Evropski parlament storil za to, da bi se izboljšale razmere na področju varovanja človekovih pravic v Kambočiji. Mislim, da ne veliko. Hvala lepa, hvala lepa gospod Mastalka, gospa Lohbihler. Hvala, gospod eh, predsednik. Delitev zemljišč v Kambočiji je nepravična in samovoljna. Namreč 400 tisoč ljudi je v zadnjih letih izgubilo svojo zemljo ali so jih od tam pregnali. Ministrski predsednik Hunsen je v tem letu napovedal, da bo spremenil to nepravično delitev eh, zemljišč, da ne mora tudi ustrezno ukrepati. Priča smo že novim primerom razlastitev in to se še vedno nadaljuje. Zato pozivamo vlado Kamboče, eh, da eh, prepreči to prakso sploh delitev zemljišč na 200 eh, podjetij. To bo treba preveriti in po potrebi ponovno razveljaviti. Kdor izgublja svojo zemljo, se bori za njo in zaradi tega jih zasledujejo. Zato podpiramo tudi vse aktiviste v Kamboči, tudi eh, velika kmetijska eh, podjetja, ki so profitirala z eh, to zemljiško politiko, prodaja svoje blago v Evropsko unijo. Zato mora komisija tukaj preiskati vse primere kršenja človekovih pravic in se mora tem, na to takoj odzvati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Loh, Bihler, gospod Watson. Hvala gospod eh, predsednik, eh, ministerski predsednik Hun Sen je že 27 eh, let na oblasti predstavlja avtoritarni in koruptni režim. Ko sem obiskal državo, sem opazil, da ljudje živijo v strahu pred arbitrarno vlado in njenimi dejanji. Pravosodje ni neodvisno, volitve niso svobodne in poštene. Še ta teden je ministerski predsednik pozdravil grožnje dveh opozicijskih strank, da boste bojkotirali na volitve naslednje leto. Njegova zmaga ob takem bojkotu bo takšna zmaga kot zmaga Lukašenka v Belorusiji prejšnji mesec. Opozicija ne more odigrati poštene in ustrezne vloge, nima mednarodne pomoči na teh volitvah. Pozdravljam izjavo zaskrbljenosti gospe Ešten eh, glede primera Monsa Nando in položaja demokratov, ki so bili obsojeni prejšnji meš, mesec. Upam, da bo komisija vztrajala pri pritisku ter zagotavljanju varnosti za sam Rajsija, opozicijske voditelja. Hvala, gospod Bocin, gospod Kelam za EPP. Hvala lepa. Kambodža je napredovala v smeri demokratizacije, vendar nas eh, skrbi položaj državljanov, ki se borijo za človekove pravice, se jih oblasti ravnajo, kot da bi delovali proti države. Pred 25 dnevi so obsodili na zaporno kazen štiri eh, to vrstne oporečnike. Naslednja problematika je problematika zemljiške politike. To je seveda interni problem eh, Kambođe, vendar pa je v zadnjem desetletju skoraj pol milijona ljudi bilo razseljenih in je izgubilo svojo zemljo, kar ni pripeljalo samo do nasilnih spopadov, ampak tudi do vse večje revščine. Kambožke oblasti pozivam, da nehajo ustrahovati aktiviste v civilni družbi. Spodbujamo jih tudi, da vzpostavijo volilni sistem, ki bo v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili Združenih narodov in da eh, prepričijo samovoljno razlastitev lastnikov zemljišč. Hvala lepa za SND. Gospod Weidenholzer. Gospod predsednik, poleti sem, sem bil v Kambodži na vabilo kambodžke stranke Anti-Poverty in videl sem, kakšna socialna neenakopravnost vlada in vse eh, večja revščina. Preteklost še zdaleč eh, ni eh, predelana. Kambodža je neke vrste podaljšana delavnica naše potrošniške družbe, zaradi tega si zasluži posebno solidarnost. Samo če bomo zagotovili pravno državo in demokratično družbo, ima ta država neko prihodnost. Sam sem doživel, kako se politične pobude administrativno ovirajo pravice do združevanja. Praktično ni vsakršna politična aktivnost pomeni veliko nevarnost Eh, za ljudi. Volitve bo treba skrbno opazovati, lahko jih bomo označili kot demokratične samo, če bomo še pred eh, volitvami eh, videli, da so zagotovene določene pravice govora in izbire. Samo tako bodo volitve lahko poštene. Hvala lepa za Alde za eno minuto, gospod Rinaldi. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisarka, gospod in gospodje. Seznam dramatičnih dogodkov v Kambodži je dolg. Tukaj imamo velike okoljske eh, katastrofe, ukrepanje proti demokratičnih aktivistov in borcev za človekove pravice. Gre za diktaturo, ki poskuša eh, ustvariti eh, vides neke demokratične družbe. Vendar smo bili pred kratkim priča izgona opozicijskih voditeljev. tudi Evropska unija je tukaj preveč popustljiva z režimom v Kambodži. Ugotovili smo, da je delovanje komisije prešipko na tem področju. V parlamentu smo v več razpravah govorili o Kambodži in eh, to bi morali storiti tudi druge institucije. Kar zadeva sodelovanje z Kambodžo, moramo upoštevati tudi primer Samara, kjer je prišlo do hudih kršitev. Sam Renca je dobil nagrado za varstvo človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Rinaldi. Zdaj pa za eno minuto, gospa Girling. Hvala lepa. Leta 2012 je situacija v Kambodži še vedno zelo slaba na področju človekovih pravic. Uh, težave so z zemlišči, prihaja še naprej do hudih kršitev človekovih pravic, do napadov na aktiviste in tako naprej. Gre torej za hude primere kršitev človekovih pravic, eh, težave so z dodeljevanjem koncesij za zemlišča, In vse to je pripeljalo torej do te degradacije situacije na področju človekovih pravic. Hkrati prihaja do uničevanja gozdov, od katerih so ljudje odvisni in tako naprej. rešitev na teh področjih bi lahko imela pozitivne učinke, če bi jo ustrezno obravnavali in seveda bi to zahtevalo tudi ustrezno obravnavanje človekovih pravic strani vlade. Zato zahtevamo od vlade, da zaščiti ljudi, da zaščiti tudi njihovo pravico do svobodnega izražanja misli, še posebej, kar se tiče volitev. Hvala. Hvala, gospa Geling. Gospod Kukan, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči huda situacija eh, zagovornikov človekovih pravic in pa zlorabe političnega razreda pomenijo zelo slave razmere na, na tem področju v Kambodži. Več aktivistov je bilo obsojenih na 20-letne zaporne kazni in jasno je, da te obsodbe in druge obsodbe v resnici odražajo zgolj politične motive za nje ko govorimo o človekovih pravicah v Kambodži, je treba ustrajati pri izpustiti vseh teh kritikov in za Evropsko unijo kot enega največjih donatorjev Kambodži je vprašanje človekovih pravic bistveno še posebej zaradi prih, pri, eh, prihodnega vzhodnoazijskega vrha, ki, bo, eh, ki se bo odvijal novembra v tej državi. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Sledi gospa Kretu. Hvala lepa. Mislim, da Evropska unija kot glavni donator Kambođi mora bolj ustrajati, kar se tiče osredotočenosti oblasti na volilno reformo. To se zahteva z različnih mednarodnih ravni. Razmere pri, na področju človekovih pravic so vedno bolj uh, problematične, toliko bolj seveda uh, v luči prihajajočih volitev. Demokratične volitve so namreč nekaj, kar mora biti zagotovljeno skladno z mednarodnimi konvencijami. Proti protestantom, uh, proti uh, demonstrantom so bile uporabljene uh, nasilne, nasilne ukrepi. Uh, in eh, tu je treba zagotoviti, da bo dejansko volilni proces se nadaljeval, kot je ustrezno demokratične družbe. Hvala. Sledi gospa Wikström za minuto. Hvala, predsedujoči. Malo prej, eh, pred kratkim sem govorila s svojim kolegom iz eh, kamboške opozicijske stranke in kar mi je povedal, kar sem videla, je bilo grozljivo, tega ne bom nikoli pozabila. Ogromno ljudi, ogromno družin je žrtev uh, eh, za plembe, uh, eh, zemlišč, uh, eh, velika podjetja so torej se polastila zemlje, čeprav so na njej živeli ljudje uh, skozi več generacij ljudje so zdaj ostali posem brez pravic in tudi brez kakršnekoli podpore. E, program Evropske unije za trgovanje vse razen orožja je seveda načeloma nekaj zelo dobrega. To, da v stvarnosti e, so, je prinesel nekatere negativne posledice, e, posebej kar se tiče sladkorja in nekaterih drugih kmetijskih proizvodov, kajti kaj številna podjetja za predelavo sladkorja zdaj izkoriščajo posledice tega programa. Plantaže sladkorja oziroma trsa eh, so eh, zdaj eh, žrtev teh, teh podjetij in zato je treba zagotoviti, da bodo tudi opozicijski voditelji se lahko vrnili državo in izražali svoje mnenje. Hvala. Ja, Gremo na postopek, kdo pritegne pozornost. Najprej gospod Šogor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 borci za človekove pravice se zapirajo, edini opozicijski voditelj je bil utišan, zemlišča se plenijo in vse to kaže na to, da vlada tepta človekove pravice in demokratične pravice. Zato mora Evropska unija kot eh, največji donator eh, za to državo nekaj narediti. Ne smemo trpeti, da bodo ljudje zatirani v tej državi. Julija 2013 naj bi potekali demokratične volitve v državi in to se mora zgoditi, drugače bo treba sporazum z Kambožo ponovno predelati. Hvala. Odgovor, v minuto, gospa Makovej. Sledi gospa Makovej za minuto. Gospod predsedujoči, Od uh, pariške mirovne konference leta 1991 je Kambodža sicer napredovala na poti uh, demokratizacije, vendar pa je v zadnjih letih nazadovala, kar se tiče resnične odprte demokracije, ravno zaradi koruptivnega sistema, uh, ki ga zaznamuje izsiljevanje in nasilje. Evropska unija mora uh, uporabiti svojo moč kot donatorka moramo zahtevati od Kambože, da spremeni svoj volilni sistem oziroma eh, postopke, zato da bo resnično prišlo do svobodnih in poštenih volitev. Vlada, ki jo zaznamuje nasilje in uh, zlorabe, mora eh, se ustrezno odzvati. Uh,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 in v katerem se je zavezala k spoštovanju človekovih pravic 20 let, potem pa vidimo, da prihaja do kršitev človekovih pravic, do hudega nasilja proti ljudem v Kambodži. Tako je bilo uh, zaprtih 13 žensk, ki so mirno protestirale proti vladi. Uh, potem je znan primer uh, radijske postaje oziroma lastnika, ki je bil uh, Eh, obsojen na 20 let zapora, kajti uh, uh, naj bi bil uh, uh, nastrojen proti drugim predstavnikom opozicije in tako naprej. Torej, tu so res hude kršitve tako nad ženskami, nad otroki in nasplošno v Kambodži in zahtevati je treba od Kambože, da se drži mednarodnih zavez. Treba je opomniti Kambožo da se je treba pripraviti na ustrezne, prave, poštene, odprte, svobodne volitve. Žuland. Gospa Ojland, izvolite. Hvala, predsedujoči. Povsem eh, strogo je treba obsoditi vse, kar se dogaja eh, pri obsodbah eh, različnih eh, akterjev opozicije, eh, v Kambodži, številnih eh, braniteljev človekovih pravic in drugih aktivistov. Kambodža si res zasluži mirno pot v prihodnost, ki je ne bodo ogrožali eh, korumpirani politiki. Zdi se, da je bilo to nekoli, lahko razumemo, da je bilo to od začetka težko, ampak treba je to zagotoviti, da bo resnično prišlo do demokratičnega razvoja te družbe. Eh, in ravnanje z narodom Sihanukom eh, bo eh, lakmusov test za nadaljne dogajanje v Kambodži. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, projednávání tohoto bodu na půdě Hvala lepa, gospod predsedujoči. Da se s to temo ukvarjamo v Evropskem parlamentu je zelo pomembno in seveda moramo govoriti o politični situaciji. Evropska unija je ena največjih donatork in zato ne smemo zapraviti in ne smemo dopustiti, da ta finančna pomoč ponikne. Vlado v Kambodži moramo prisiliti, da bo izvajala resolucijo o človekovih pravicah in da bodo lahko ljudje aktivno živeli v skupnosti narodov, ne da bi jih zasledovali. Hvala. Hvala lepa.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 pripravljamo na volitve naslednje leto in Evropska unija kot donator mora zahtevati, da resnično se zagotovi svoboda izražanja. Leta 2009 so uh, evropski opazovalci povedali, da volitve niso bile skladne z mednarodnimi standardi za demokratične volitve. In zato smo za, se je zahtevalo od vlade, da se to izboljša, prav tako so uh, to zahtevali Združeni narodi. vse, kar je, kar je treba zagotoviti možnost opoziciji, da prav tako pove svoje in da izrazi svoje kritike, recimo na račun eh, korupcije. Eh, odločitve vlade so pogosto tajne, javnost torej ne more sodelovati pri, niti pri njihovi oceni. Hkrati je treba zahtevati, da se izpustijo vsi aktivisti, ki so bili zaprti, eh, ki so bili zaprti tudi brez pravih obsodb. Sedi gospod Obermajer. Hvala. Žal je še vedno tako, da varnostne sile v Kambodži še vedno nastopajo s pretiranim nasiljem proti protestantom, pa naj bodo to aktivisti za okolje, za človekove pravice ali mirni demonstranti. Žalosten je primer 14-letnega dekleta Henčanta, ki so jo ustrelili to varnostne sile, predtem pa ni, niti potekala preiskava dogodkov. Torej, tam ni govora o pravni državi in to, o tem govorijo tudi prisilne razlastitve. Sladkorni baroni in koncerni si lastijo državo za to, da pridelujejo sladkor in eden od razlogov za to je profit zaradi brezcarinske trgovine z Evropo. Konec trgovinske politike, dokler se izvajajo taki nasilni ukrepi v tej državi. Hvala. Hvala, gospod Obermajer. Sledi gospa Gohegen-Kvin. V imenu gospe Ashton bi se želela zahvaliti parlamentu, da je organiziral to razpravo, ki je pravočasna glede na razmere eh, na področju človekovih pravic in na vse to, kar se tam dogaja v zadnjih letih. Nasilje proti aktivistom, proti novinarjem in tako naprej se nadaljuje in celo narašča tudi sodni procesi niso skladni z temeljnimi standardi. Uh, eh, 1. oktobra je bil Monsonanda, vodja Zveze demokratov, obsojen na 20 let zapora in uh, zato je treba ustrezno uh, ukrepati tudi na področju pravosodju. Posebni poročevalec Združenih narodov uh, je objavil poročilo julija 2012 uh, eh, in potem še septembra, kar je vse potrdilo, da je stanje resnično zaskrbljujoče. Civilna družba in uh, predstavniki različnih političnih strank bi morali imeti možnost, da izrazijo svoje mnenje brez strahu. To je seveda toliko bolj pomembno v luči volitev julija 2013. Evropska unija je že izrazila svojo zaskrbljenost zaradi koncesij v zvezi z zemlišči. Na številnih srečanjih, na zadnje tudi na skupnem odboru Evropska unija Kambodža junija, gospod De Gucht je prav, zato, prav tako izpostavil svojemu sogovorniku iz Kambodže našo zaskrbljenost. Gospod Van Rompej bo obiskal Kambodžo v začetku novembra in to bo spet priložnost, da opozorimo na ta vprašanja predsednik vlade Hun Sen in eh, predsednik parlamenta se bosta srečala z njim. Glede na nasilno preteklost se je vendarle nekaj premaknilo v pozitivno smer v Kambodži, vendar pa ima kraljevina še vedno veliko prostora za to, da dejansko zagotovi ustrezne razmere tudi na področju človekovih prvic. Treba je podprti, eh, podpreti tranzicijo Kambodže v demokratično družbo in eh, Evropska, Evropska unija je eh, namenila ogromno denarja tudi za krepitev eh, odbora za človekove pravice in tako naprej. Financiranih je bilo od leta 2003 številni so, projekti so bili financirani v višini več kot 50 milijonov evrov. Vse seveda v smeri večjih pravic, svobode izražanja in boljšega, izboljšanja stanja na področju človekovih pravic. Vsekakor je treba spremljati priprave na volitve v parlament naslednje leto. Eh, zagotoviti morajo namreč svobodne, eh, demokratične volitve in omogočiti eh, aktivistom, da bodo uveljavljali svoje politične pravice. Vse to je seveda zelo pomembno, tudi stališča gospodarstva. Hvala lepa. Eh, to točko bomo zaključili. Eh, torej, danes smo slišali, kako je s predlogi sprememb, zdaj pa bomo eh, zasedanje za trenutek prekinili. Zato, da bomo potem izvedeli, kako je z uh, nominiranci za nagrado Saharov. Nadaljujemo torej čez nekaj trenutkov. Hvala.